gospod predsedujoči pozdravljeni pozdravljam tudi publiko ki v velikem številu spremlja našo razpravo nadaljujemo z zasedanjem zapisnik potrjenih besedil je na voljo če ni kakih pripomb je zapisnik potrjen.